Ker niče ni imel pripomp, je zapisnik tudi sprejet. Sporočila predsednika. Slišali bomo kratko izjavo. Pozdravljam gospoda Rahmono, predsednika Tadžikistana, ki je pri nas na obisku v Evropskem parlamentu.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 1989 so kitajske oblasti zatrle kitajske protestnike na trgu nebeškega miru. Vsi poznamo te dogodke in pred 20, 20 leti smo na polskem imeli prve delno svobodne volitve. Na teh volitvah je demokratična opozicija zmagala z veliko večino. Samo en sedež so druge politične stranke dobile v senatu. Ta dva pomembna datuma nas opominjata, kako zelo se je Evropa spremenila in kako veliko smo v srednji in vzhodni Evropi že dosegli. Spominjate nas tudi,